gospod predsednik dobro jutro dame in gospodje prosim če se posedete vitam e, państwa na kolejnem posedzeniu lepo vas pozdravljam na našem ponovnem zasedanju Za začetek imam dve žal žalostni novici. Včeraj je namreč v Firencah napadalec eh, ubil dve osebi, verjetno gre za napad s fašističnim ozadjem. Umrli sta dve osebi zgolj zato, ker sta hoteli živeti in delati v Evropi. In zato moramo vsekakor delovati proti vsakršni obliki rasizma in ksenofobije. Včeraj smo prav tako prejeli žalostne novice iz Belgije. Tragedija v mestu Liež se je dotaknila številnih